Señor presidente. Gospod predsedujoči. Nadaljujemo z zasedanjem, gospe in gospodje. Zapisnik včerajšnje seje je že na voljo. Če nimate nobenih pripomb, potem je zapisnik sprejet. Prva točka na popodanskem dnevnem redu pa je priporočilo za drugo obravnavo.